morali to storiti na enak način po celi Evropi. In sedaj se bližam koncu, koncu svojega govora. Dragi prijatelji, Evropska unija ni in nikoli ne bo popolna. Ni, preprosto. Vendar pa je najboljša stvar, ki si jo lahko zamislimo. V Evropi na stotine, na tisoče let so se uh, razlike reševale z mišicami. Kdor je bil močnejši, je ostal, kdor je bil šipkejši, je propadel. Ne, način, na katerega delamo, še, je, še, je veliko boljši od katerega koli, ki so si ga doslej izmislili. Države članice so se pridružile EU prostovoljno z privolitvijo svojih eh, državljanov. Države članice lahko izstopijo, ampak eh, vidimo pri Brexitu, kako težko je to, vendar pa je to način, na katerega Evropa dela. Tudi v, v svetu je tako. Dobra volja in soglasje osta, preostalih 27 držav je dokaz, da lahko nadaljujemo z razpravami, včasih zelo dolge razprave, ki pa ne vodijo v nasilje in to je ključ našega načina dela. Pogovarjamo se med seboj, ne borimo se drug proti drugemu. Kaj pa prihodnost? Če povzamem mislim, da moramo okrepiti temelje, okrepiti enotni trg, eh, odpraviti ovire, nadzirati naše zunanje meje, um, se spopasti z nekontroliranimi migra migracijami, prehod v uh, čisto energijo, osredotočiti se na skupno varnost, ne samo vojaško varnost, pa, ampak tudi varnost informacijskih uh, sistemov in sveta, v katerem živimo. ne smemo se boriti proti populistom. Moramo se ukvarjati z vzroki zakaj so ljudje nezadovoljni, z vzroki nezadovoljstva. Eh, pomisliti moramo na Ezopa in na njegove palčke, če smo sami, se te palčke lahko eh, zlomijo. Tudi večje države, njihove palčke se lahko zlomijo. Vendar pa snop kot snop palčk smo mi velika sila in naše temeljne vrednote, demokracija, svoboda in vladavina prava, Eh, lahko prevladajo tudi v drugih državah. Najlepša hvala. Kristijan je zelo popularen, si zelo priljubljen v tem parlamentu. Najlepša hvala. Sedaj pa predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, izvolite. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik vlade, spoštovane poslanke in poslanci, veliko veselje mi je, da je z nami danes latvijski premijer, ki zelo dobro pozna to sejno dvorano. Devet let je delal na Evropskem parlamentu. Spomnim se prvega predsedovanja Latvije na svetu. Tega se spomnim, ker je bilo to prvo pravo predsedstvo v času te komisije. Takrat smo sodelovali tudi z italijanskim predsedstvom. In spomnim se tudi zadnjih dnevov latvijskega predsedstva. 30. junija smo sprejeli zakonodajo glede prostega dostopa in pa tudi gostovanja. To je dokazalo, da moramo biti potrpežljivi do čisto zadnjih nivo posameznega mandata. V zadnjem času pa smo se pogovarjali le o Brexitu, kot da nimamo čisto drugega za početi. Morda bi bilo dobro, da bi se zdaj posvetili državljanom, vsemu temu, kar smo dosegli v zadnjih letih. Poleg vsega tega, kar smo dosegli z gostovanjem, smo dosegli tudi druge stvari, je pa Brexit pomemben, seveda. To omogoča tudi nadaljevanje življenja evropskih državljanov vsak dan. Postali smo komisija dialoga, organizirali smo tudi srečanja in posvetovanja z evropskimi državljani. Šesto takšnih dogodkov. Komisija torej ne deluje v bunkerju Evropskega parlamenta, in drugih institucij, ampak se pogovarjali z ljudmi po celi Evropi. Vsak dan se pogovarjamo z evropskimi državljani, kar pomeni, da smo kredibilni akter. Ne moramo delovati proti volji državljanov in narodov. Tudi narodi so pomembni. Tisti, ki menijo, da so narodi nekakšna izmišljotina, se hudo motijo. Narodi bodo prav gotovo obstajali dolgo časa in to tudi potrebujemo. Govoriti moramo torej o Evropski uniji držav članic. Zdaj se ustvarja vtis kot, da se bo Evropska unija zlila v eno, ampak Evropa nikoli ne bo le ena država, tako kot so to združene države Amerike. Smo različnih izvorov, bavarci, latvici, luksemburžani, pripadniki regij, pa tudi posameznih držav članic nič ni narobe s patriotizmom in pa z pripadnostjo. Mislimo, da je to eno največjih bogatstv Evropske unije. Evropska komisija se skuša osredotočiti na večje vprašanja, ne na vse podrobnosti vsakdanjega življenja v Evropski uniji z vami izvoljenimi predstavniki Evropske unije sodelujem že od leta 2014, ko sem tukaj predstavil glavne prioritete naše komisije. Leta 2018, eh, maja, smo predstavili tudi vse predloge in dosegli smo tudi vse tiste cilje, ki smo si jih zastavili leta 2014. 350 zakonodajnih predlogov smo sprejeli do tega dne. 164 pa jih še vedno obravnavamo v sozakonodajalskem procesu. Upamo, da bomo lahko zaključili tudi z delom na azilnem sistemu ter da bomo lahko potrdili vse politike, ki jih potrebujemo na tem področju. Sem pa tudi zelo zadovoljen. Še nikoli ni bilo na Evropskem parlamentu doseženega toliko napredka na področju socialnih zadev v zadnjih letih. In to bo prav gotovo prispevalo k izgradni Evropi. Zahvaljujem se vsem poslancem, da ste intenzivno delali na tem, da ste bili pripravljeni in odločeni doseči določen napredek na socialnem področju, s čimer je začela Evropska komisija. Jezik številka dve. Gospod predsedujoči, Latvija je država, ki pozna bolje kot drugi, kaj je pomem, kaj pomeni biti član naše Evropske unije. To je premijer Latvije jasno povedal v svojem govoru. Vaša država je vedno vzela uh, vašo usodo v svoje roke. In če citiram nekega pesnika, tako veliki smo, kot uh, bomo, kot uh, si želimo in tudi ste. Borili ste se za svobodo v težkih časih, veliko težjih, kot si lahko predstavljamo. Vi ste napisali zgodovino in niste postali žrtev ene od vaših večjih sosed. Rekli ste ne puškam in se borili za svobodo. In to je eden od najboljših dogodkov, kako se je Latvija borila za svoje mesto pod soncem. Njeno mesto ni bilo v temi in senci, ampak njeno mesto je na soncu in zadovoljni smo, da ste se pridružili Evropski uniji in zelo zadovoljni smo vsak dan, da ste postali člani Evropske unije. Pridružili ste se šengenskemu območju in strinjam se s tem, kar ste povedali o notranjih meja in o varovanju zunanjih meja. Komisija je predlagala obaljno stražo, mejno stražo, eh, ki naj bi štela deset tisoč stražnikov. Svet je eh, predlagal nekoliko manj, ampak vsi pravimo, da moramo varovati naše zunanje meje. Storimo to, imamo za to zakonodajni predlog. Pomagate pri tem, da Evropa postane močnejša in varnejša. Ste ena od 25 držav, ki je začela sodelovanje na področju obrambe. In vesel sem, da odigrate svojo vlogo v številnih projektov. Zaradi tega je tudi eh, vojaška mobilnost eh, lažja in to je zelo pomembno za Latvijo. Eh, čezmejna mob vojaška mobilnost je tako postaja lažja. Pri tem ste postali dokaz o tem, kako Evropa krepi državna suverenost. Recimo, energetika, tudi to ste omenili v svojem govoru, to je pomemben del evropske politike. Vaša geo, zaradi vaše geografije je ba, Baltik ni ostal izoliran od ostale Evrope. Jasno smo povedali, da Evropska unija ne bo svojih državljanov prepustila v mrazu in temi. In To je bila baltsko vprašanje, ja, ampak ne samo baltsko vprašanje, šlo je za evropsko vprašanje. In zaradi tega, ko smo, prišli, ko smo prevzeli to mesto, je to postala ena od naših prioritet, da bi Latvija imela uh, za, torej gotovo in cenejšo energijo. In danes bomo sinhronizirali. sinhronizirali Eh, baltsko energijo z ostalo Evropo. Investiramo v infrastrukturo in vemo, in imamo najbolj veliko potojezen uh, eh, okoljski okvir. In to želimo torej spraviti v resnico, to želimo izvesti. Hvala premijeju za njegovo delo in tudi kot član Evropskega parlamenta in za njegove današnje delo kot premije uh, eh, Latvije. Gospod predsedujoči, sedaj tretji jezik prehajam. Latvija je seveda zelo močna v Evropski uniji in podpira Evropsko unijo, zato je tudi čisto neizogibno, da Evropska unija pomaga Latviji in vlaga v Latvijo. Vi veste, da to vzajemno učinkovanje ima res zelo dobre učinke. Od leta 2014 ste v Latviji zgradili novo infrastrukturo, okrepili ste trg dela. Moram povedati, da ste iz naslova evropskih sredstev zgradili 300 km avtocest. Evropska unija vam res pomaga. Poleg tega moram povedati, da smo iz Junkerjevega sklada Latvi namenili na milijarde evrov. Vaša prihodnost je naša prihodnost, zato tudi predlagam, da bomo v naslednjem večletnem finančnem okviru 100 milijard evrov namenili raziskavam. To je tudi prihodnost Evropske unije. Recimo, moram tudi omeniti, da bomo potrojili financiranje v varnost na naših mejah. Ne smem pa pozabiti še na cilje trajnostnega razvoja, na okolje in tudi Erasmus. 30 milijard evrov bomo okrepili ta program. Latviji pa bi se rad zahvalil že vnaprej, ker vem, da nas bo spremljala po tej poti izgradnje nove Evropske unije. Sedaj pa še nekaj besed glede umestnega srednjeročnega finančnega načrtovanja. Raziskave, mladina, inovacije, to je nekaj, kar moramo podpirati, vendar pa lahko to storimo samo, če bomo tudi sprejeli določene reze na področju kmetijstva in kohezije. Sicer nisem navdušen nad tem, ampak reze potrebujemo, kajti primankuje nam finančnih sredstev. Če hočemo določen del okrepiti, moramo tudi iskati določene reze. Vse vem, Eh, predlagali ste dvig proračuna za 1,4 odstotka. Evropa je veliko več, kakor pa številke. Ampak zgornja meja je sedaj 1,3 odstotka in lahko bi seveda dosegli tudi kompromis, če bi tudi vi popustili. No, če bi komisija ustrajala pri 1,1 na mesto 1,4, potem mi tudi tega ne bi podprli. Ja, moramo tudi določiti določene prioritete oziroma iskati reze v drugih politikah. Vem, da so za določene države članice te politike kmetijstva in kohezija pomembnejše kakor za ostale. Je pa treba najti neko ravnotežje. Latvija ima za sabo kar nekaj hudih desetletij, ne samo zaradi zgodovinskih bremen in ne zaradi svoje geografske lege, ampak tudi zaradi finančne krize, ki je Latvijo zelo hudo prizadela. Pet let po začetku mandata trenutne komisije pa si je gospodarstvo v Latviji okrepilo. Valdis Dombrovski je tudi uh, pomagal Latviji, da se odpravi na pravo pot in Sam sem ga tudi imenoval za podpredsednika Evropske unije za evro in seveda na tem mestu bi se ti tudi rad zahvalil za so tvojo delo in sodelovanje. Lahko bi marsikaj povedal, prisluhnil sem tvojemu govoru, ampak res si govoril tako dolgo in tako dolgo, da ne morem odgovoriti na vse. Latvija je majhna država, sam sem strokovnjak za majhne države je pa to država z velikimi ambicijami. In vem, da je tudi na razpotju in na neki menici med Zahodom in Vzhodom, ampak vseeno mislim, da mora biti most in tako Zahod in Vzhod mora uspeti, da se ta most gradi. To je tudi zadnji govor, ki ga bom seveda podal v času tega sklica parlamenta. Nekateri moji prijatelji in kolegi se bodo poslovili iz političnega življenja. Mar se kaj ste se naučili, vem, da ste se tudi prepirali, tudi z mano, ampak nekaj nam pa je vseeno uspelo doseči. Kot sem že povedal prvi dan, ko sem nastopil svojo funkcijo, Evropo moramo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 Hvala, gospod predsednik komisije, hvala, dragi Jean-Claude, hvala za sodelovanje. Čeprav so se včasih nekoliko sporekle, so imela različna stališča, ampak to je pač razprava med Evropsko komisijo in parlamentom. Gre za pomembna vprašanja, na katerih vsi delamo za voljo naših evropskih državljanov. Potrebujemo Evropo. Evropo je treba spremeniti, izboljšati, to je jasno. Ampak edini način, da obranimo in začitimo Evropo, je sodelovanje. Imamo skupno zgodovino, to, kar se je zgodilo pred nekaj dnevi pri katedrali Notre Dame, je pokazalo, da imamo skupno evropsko srce, da imamo skupno kulturno dediščino, ki nam je skupna, imamo skupne vrednote, tudi če govorimo različne jezike, zato se ti lepo zahvaljujem za tvoje delo, za celotno razpravo tu. Zahvaljujem se ti za sodelovanje tako na svetu kot tudi tukaj na parlamentu. Veliko uspeha v prihodnje. Moramo zaključiti z vpisom govornikov v času postopka CatchDI, zdaj pa predajam besedo predsedniku skupine ELS, Manfredu Weberju. Gospod predsednik, gospod predsednik komisije, gospod predsednik vlade, kakšna krasen govor o prihodnosti Evrope in lepo, da vi zaključujete ta krog govorcev. Lepo je, da ste vi zadnji govorec z odličnimi prispevki, z fizijo za naprej in z znanjem, kako deluje Evropska unija, kako deluje parlament, to vsi čutimo, je bil to odličen govorov in lahko rečem, da bi bilo dobro, če bi imeli več predsednikov vlad, ki so bili nekoč pre, tudi poslanci Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Všeč mi je tudi, da ste začeli z optimizmom. Vaša država Latvija je zgodba o uspehu. In tudi za podporo Valdisa Dombrovskisa in njegovega vodstva. To je odličen uspeh za, eh, vašo državo, to je omenil tudi že Jean-Claude Juncker. Torej, občutek varnosti je tudi velik. Latvijci se čutijo varne, ker so del Evropske unije. Zgodbe o uspehu, ko govorimo o mandatu na evropski ravni, to je izpostavil tudi Jean-Claude v preteklih letih. To, kar smo prenesli ljudem, torej zgodbe o uspehu na zunanjih mejah, milijoni novih delovnih mest, ki smo jih ustvarili z Junkerjevim načrtom, trajnostna rast in to, da smo tudi vodilni pri vprašanju boja proti podnebnim spremembam. Res smo lahko ponosni na to, kar smo naredili v preteklih petih letih pod vodstvom Jean-Claude Junckerja. In jaz sem star 46 let in lahko rečem, da sem del generacije, ki več čas živi v mirni Sloveniji, v mirni Evropi. Vi ste še imeli železno zaveso in zato vas čaka sedaj tudi svetla prihodnost. In zato moramo nadaljevati z optimizmom. Živimo v čudoviti Evropi in to bomo seveda branili predvsem egoisti in predvsem nacionalisti. Druga točka, ki ste jo omenili, so tudi zahteve potem, da se odzovemo na skrbi uh, prebivalstva, ščititi moramo naše meje. O tem morajo odločati tudi države. Potrebujemo načrt za Afriko. In tu pristojen komisar tudi skrbi za vse potrebne aktivnosti. Vprašanje delovnih mest je ključno. Regionalni sklad, predvsem za najrevnejše regije v Evropi. Trgovina je ključna in pa enoten trg. Všeč mi vaš načrt, da okrepimo enotni trg. Kajti krepiti moramo sami sebe, ne drugih. Vse to je na našem dnevnem redu, ampak ko govorimo o prihodnosti Evropi, moramo biti odkriti, kajti nekaj je vsebina, je politični pristop, drug pa je način, kako bomo dosegli rezultate in veste, kakšne so, kakšne so težave. Imamo tu težave enotnega glasovanja, torej vemo, kadar potrebujemo eh, Kadar moramo glasovati o določenih politikah, se mora vedno strinjati vseh 27 držav. To ne smemo nehati. Želimo, da bo Evropska unija močan politični akter na globalni ravni in zato moramo biti tudi uh, enotni pri zunanjih zadevah, zato moramo spremeniti ta naš način glasovanja. Kar se tiče migracij, v moji državi, v Nemčiji, torej Nemčija je bila za obvezujoče kvote do leta 2015. Potem pa je ta problem prišel v Nemčijo. In v dveh, treh mesecih si je Nemčija premislila in je zahtevala zavezujoč sistem kvot, ki ga, prej, ki ga je prej zavračala. In to nam pove, da ne gledamo na egoističen način na Evropo, temveč moramo upoštevati tudi probleme drugih, če želimo imeti močno Evropsko unijo. In kar se tiče Evrope, ki je demokratična, vsi vemo, o čem govorimo gre za pravico do pobud v našem parlamentu, krepitev tudi nalog v našem uh, parlamentu. Kristjan, hvaležen sem, da podpiraš tudi idejo o špicen kandidatu, da se moraš pojaviti tudi pred volitvami, da rečeš, poveš ljudem, sem kandidat vseh strank v tem parlamentu in imam svoj program in prosim za podporo, torej demokratična Evropa. Potem pa še prihodnost Evrope pomeni, uh, da moramo zaščititi samo jedro Evrope, bistvo Evrope. Enakopravno obravnavo moških in žensk in pa svobodo, svobodo veroizpovedi, svobodo izražanja, svobodo medijev. In to moramo zagotoviti tudi z mehanizmom za vladavino prava. Družbo je treba upravljati na človeški način. In evropski način je pot v prihodnost. Hvala lepa. A nome del gruppo socialista prende la parola. Za skupino socialista gospa Breso. Primo ministro. Gospod ministerski predsednik, veliko čast mi je, da vas danes lahko pozdravim kot ministerskega predsednika tudi v tej dvorani, kot ste že sami rekli. Pokrožno dvorano dobro poznate, namreč bili ste evropski poslanec skoraj da deset let. To je velika čast, ne samo zato, ker ste zadnji vodja vlade, ki bo nastopil pred evropskimi volitvami, temveč tudi zato, ker ste v svojem govoru, za kar se vam zahvaljujemo, najavili tudi, kakšno perspektivo Evropa ima in kakšno Evropo bomo gradili po 26. maju. Zato vas danes tudi v imenu skupine socialistov in demokratov pozdravljam. Kot zadnji vodja vlade ali države, ki bo nagovoril Evropski parlament pred volitvami v tem osmem mandatu, Imate seveda priložnost, da se z nami pogovorite o prihodnosti Evrope, pa tudi o vaši državi, o Latviji in njeni vlogi v Evropskem parlamentu in tudi v Evropski uniji. Za vse nas je vedno zelo prijetno, ko lahko pozdravimo svoje nekdanje poslanske kolege tudi na drugih funkcijah, na vodilnih mestih vlad in držav. Seveda se vsi zauzemamo za to tudi v Evropskem parlamentu, da bi oblikovali močno Evropo, ki bi se bila zmožna soočiti z vsemi izzivi v današnjem času. Ena sama država članica, naj si bo majhna kot je vaša ali pa velika kot je Italija, kot je Francija in druge, ki imajo večje število prebivalcev, ne mora storiti nič sama proti negativnim učinkom globalizacije ali proti podnebnim spremembam. Lahko lahko se sicer trudi, ampak težko bo zagotovila svojo obrambo in eh, svojo gospodarsko rast. Predsednik Juncker, tako kot vi, tudi jaz eh, ljubim Evropo. Ampak eh, zauzemam se za to, da ne bi imeli ene same velike evropske velike države, kot so to ZDA, temveč da bi imeli več združenih držav v Evropi. Tako da res ne vem, v čem je problem. Hvala lepa, gospod Juncker, tudi za vaša prizadevanja v imenu Evrope. Kot ste rekli, sami danes zadnjič nastopate v Evropskem parlamentu, v imenu skupine se vam zahvaljujem. Vi ste se zauzemali, če že ne za Združene države Evrope, pa vsaj za poenoteno Evropo, ki je veliko več kot eh, Združene države Evrope. Ministrski predsednik, upam, da je to, kar ste danes povedali, znak, da se bo vaša vlada bolj zauzemala za Evropo, namreč do sedaj je vaša vlada oziroma vlada v vaši državi nekoliko oklevala, ko je šlo za evropske vprašanja. Evropske države ne morejo več same nastopati na globalni šahovnici, kot je rekel že tudi kolega. Čas je, da odpravimo pravilo soglasja pri sprejemanju odločitev v svetu. Namreč zauzeti se je treba za to, da bodo vse države članice lahko uveljavljale svoje interese, vendar ne na škodo skupnih interesov. Morda bi res potrebovali drugačen način odločanja, ne pa, da se v svetu odloča kot na konklavu in da vrata sveta ščitijo psi čuvaji. Preveč nepreglednosti je, že sami ste tudi to omenili. Zanima me, kako želite, da se vas omeni v zgodovinskih knjigah? Kot nekoga, ki, ste, ki je branil interese elite ali interese držav članic? Mi smo zdaj vzpostavili nov evropski projekt, vendar si želimo, da ne bi elite prevzele tega projekta. Potrebujemo ustrezne instrumente, da to preprečimo, potrebujemo ustrezen proračun in tudi druge instrumente, s katerimi bomo uveljavljali svojo moč. Za skupino SD je zelo pomembno, da v Evropi obstaja vladavina prava, da se spoštujejo temeljne državljanske pravice in tudi temeljne pravice nasploh. Slišali smo, da je v vaših državi prišlo do nekaterih dogodkov, ki so povzročila kar nekaj razburjenja. Kot prvo, ko je šlo za preseljevanje beguncev v Evropi, tam ste bili vi proti, tako ste tudi sami izpostavili. Ampak kako naj se potem lotimo te porazdelitve, če ste že sami omenili, če imamo skupno mejo? Namreč stališče, ki ste ga izpostavili, je v nasprotju z načelom solidarnosti, ki ste ga prav tako omenili in to načelo velja za vse politike skupnosti, kamor sodi tudi kohezijska politika. Zato me zanima, kaj lahko konkretno poveste glede tega vprašanja. Potem, kaj je z vašim nasprotovanjem temu, da se na podlagi sedmega člena sproži postopek zaradi kršitve proti Polski in Mačarski. Vi ste sicer upravičeno izpostavili kritične pripombe do politike Vladimirja Putina, pa tudi do ekstremne desnice od Salvinija do Orbana. Kljub temu ste bili proti temu, da se sproži prejomenjeni postopek. Se vam ne zdi, da je to protislovno? Še zadnja točka, ki pa ni najmanj pomembna, zanima me, katere ukrepe bo vaša vlada sprejela glede na diskriminacijo, ki smo ji priča zlasti v odnosu do skupin LGBTI. Vidimo tudi, kaj se dogaja z sporočilom komisije glede diskriminacije in drugih oblik zatiranja te skupnosti. Zanima me, kaj boste storili v vaši državi s tem v zvezi. Že prej ste rekli, da vi podpirate skupne evropske vrednote tudi na tem področju. Hvala lepa za vodni govor in tudi vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore na vprašanja. Hvala lepa, gospa Briso. Zdaj pa gospod Zile v imenu EKR. Spoštovani gospod predsednik, gospod predsednik vlade, gospod predsednik komisije, veliko veselje mi je, da vas vidimo tukaj in vam lahko prisluhnemo odlični vsebini vašega govora. Smo dobri kolegi, sodelovala sva v Latvijskem parlamentu in tudi v Evropskem parlamentu. Rad bi vas opozoril tudi na gospe okoli gospoda predsednika vlade, ki so del njegove ekipe. Mislim, da smo lahko ponosni na njega, naši diplomati zares opravljajo dobro delo. Hvala lepa ne obžalujem niti enega samega dne, odkar smo se pridružili Evropski uniji in evroobmočju, ampak pogosto pa sem obžaloval določene vidike evropske, evropskih politik in tudi ugled Evropske unije ni tako zelo dober in o tem bi rad spregovoril. V vašem govoru ste sledili nekemu pristopu, eh, češ, da je vse v redu v Evropski uniji eh, in govorili ste o naših dosežkih. In veseli pa me, da ste tudi podali dobre predloge. EKR er je eh, skupina, ki podpira pravi enotni trg na in tudi prosto gospodarstvo, ampak tu imamo določene dvome. Zaupam. Vam pravim, vam pravite, da niste zelo zadovoljni z raznimi šampinjoni, ampak mislim, da bi morali tukaj biti, imeti špicen kandidati tudi na evropski ravni. Gospod Weber, rekli ste tudi, da bi spremenili določena pravila na področju trgovine, da bi dovolili takšne um, voditelje. Mislim, da je to napačno uh, sporočilo. Evropski uniji, kajti pred kom bomo sedaj zaščitili tukaj gospodarstvo, pred eh, svetom ali pred kom, ampak to je napačen pot. Še huje pa je, da izganjamo zaščito na notranjem trgu. Tukaj lahko dam nekaj primerov. Naprimer, ki jo vidimo, kad vidimo tudi v ZDA, kjer ni overvano notranjem trgu. No, so pa tukaj razni postopki zelo kontroverzni. Torej, videli smo različne vlade, ki so nasprotovale v svetu takšni rešitvi. In to pa je, pravijo, da je slabo za njihove države, čeprav bi bilo dobro za Evropo. Pa kje je Evropa, kje so njihove države? Torej, če bi naprimer v ZDA uvedli neke overe, ki bi jih imeli v njihovi notranji trgovini, ko bi roba potovala iz New Yorka v Wyoming in nazaj, bi bila to katastrofa za njih. Ampak hkrati pa mi pozabljamo, da je v ZDA proračun uh, tudi večji. In če želite bolj federalen pristop, ne smete pozabiti teh vidikov. strinjam se tudi s poročilom v zvezi z družbami za, skrilav, za pridobivanjem skrilavca. In tu je bilo omenjenih kar nekaj držav. Dobro, da ste se tudi dotaknili raziskav in pa razvoja. Tudi to mora bi, moramo podpreti in dobro je, da na tem področju doživljamo rast. Ampak rekli ste, ampak in res tukaj, ampak vprašanje je, kako je to porazdeljeno tudi iz geografskega vidika. Če širimo program obzorje, ki je dobro, ampak ne deluje še dovolj, potem bo lahko pričakujemo, da bo demografska situacija v Evropski uniji še, eh, še bolj se spremenila, kajti mladi se bodo potem selili še bolj v ta središča raziskav um, in obrobne države bodo zaradi tega še bolj trpelali obrobne regije. In neenakosti v Evropi bodo še večje, kot so zdaj. To sem torej podal nekaj točk, ki, v katerih se strinjam z vami. Nasplošno mislim, da bi v novem parlamentu lahko dobro sodelovali med različnimi skupinami, zato da dosežemo res pravi enotni trg, ki mora biti temeljno načelo Evropske unije. Hvala lepa v imenu skupinalne gospod Telička. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik vlade, pozdravljeni nazaj v Evropskem parlamentu. Torej, še enkrat, gospod predsednik vlade, hvala, da ste oziroma pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Na začetku vašega govora ste povedali, da ste se v Evropskem parlamentu naučili nekaj uh, lekcij. Ampak potem tudi, če ne bi volil zanga, bi si lahko želel, da bi bil naprimer predsednik češke vlade tudi kdaj v Evropskem parlamentu, kajti potem bi tudi drugače vodil, potek, eh, drugače vodil vlado. In mislim, da to znanje, ki ste ga tukaj pridobili, je res potrebno. In, um, Vendar žal to recimo za češkega predsednika vlade ne velja. Omenili ste tudi vprašanje jezikov. Zagotovo govorite več jezikov. Mislim, da ne govorite in ne razumete češčine, ampak to, kar ste rekli, je kot da bi bral politični manifest eh, mojega političnega gibanja kaj. in to je pozitivno uh, sporočilo, kajti kljub temu, da vi pripadate skupini ELS, jaz pa skupini ALDE in se strinjamo pri marsičem v zvezi z evropskimi rešitvami in strinjamo se tudi z drugimi skupinami in k temu moramo streneti pri naslednjih volitvah. Prepričan sem, da je kar nekaj točk, v katerih bi našli skupni jezik. Naj izpostavim nekaj, kar ste vi omenili, poenostavljene rešitve. Govorili ste o nacionalistih in populistih. Strinjam se v celoti, moramo se lotiti jedro vseh teh skrbi, skrbi tistih, ki smo jih izgubili nekje na poti globalizacije. Moramo pa biti tudi odkriti in pošteni in reči, da moramo tudi opraviti neke domače naloge, zato da bomo tudi v lastnih političnih skupinah, družinah našli tiste, ki bodo našli preproste rešitve. In mislim, da se moramo tega loktiti širše. V zvezi s točkami, ki ste jih izpostavili, govorili ste o notranjem trgu. Mislim, da tukaj v tem parlamentu ni skoraj nikogar, ki bi rekel, da notranji trg ni uspešen, da ga moramo razviti, je res. 35 odstotkov trga je le odprtih, to pomeni, da imamo potencial 65 odstotkov. Zakaj nam tukaj ne uspe? In rekli ste, da so razlogi za to, da greš poslovati v ZDA, ker tam imajo notranji trg in če izumiš neko aplikacijo, greš v ZDA, ker boš tam dobil eno avtorizacijo, tukaj pa jih še vedno potrebujemo 28. Torej, vprašanje je, če smo pripravljeni, če želimo imeti en enoten trg ali smo pripravljeni imeti enega regulatorja. Potem ste izpostavili tudi nepošteno in nelojalno konkurenco iz, z, iz Kitajske, naprimer, in da se moramo zaščititi. Ampak strinjam se, da ne potrebujemo protekcionizma. Ampak če želimo odpreti trg, potem je prednost, imajo prednost tisti, ki goljufajo in ki so veliki. Torej, ne uh, slepimo se. Če bomo odprli, da bodo, na, trg, da bodo naši start-upi na istem eh, položaju kot Microsoft in drugi velikani. Torej moramo delati tudi na konkurenčni politiki in potrebujemo pošteno okolje znotraj našega trga. In vprašanje je, ali smo dovolj pogumni in ali imamo dovolj znanja, da ustvarimo notranji trg, ki ne bo 35 odstotni, ampak 100 odstotni. Jaz to podpiram. Če ste vi, potem kar nadaljujmo. Govorili ste tudi o zunanjih mejah. Seveda, to je ključno, ampak še vedno tukaj nismo uspešni. Če si pogledam Češko, je še vedno veliko izjav, ki jih podajo vodilni politiki, ki kažejo na to, da ne razumejo, da bomo lahko enotni trg zagotovili, če zavarujemo zunanje meje. Potem podnebne spremembe. Tudi tu lahko, bomo uspešni le, če bomo lahko sodelovali po celem političnem spek, spektru. Potem ste se zauzeli tudi za pošteno obravnavo kmetov. In res je, da imamo težave z um, kmetijsko politiko, zato ker tukaj tudi države delajo po svoje. In zato moramo imeti pošteno obravnavo naših podjetnikov in pa tudi naših kmetov. Hvala. To to, to... Moramo upoštevati čas, ki vam je na voljo, če želimo dati besedo tudi vsem v postopku Catch the Eye. Sedaj pa ima besedo gospod Papa Dimuli za GUE NGL. Hvala lepa. Današnja razprava je res zelo pomembna, kajti čez nekaj ur bomo zaključili delo našega parlamenta v tem plenarni dvorani in to je tudi pomeni konec eh, dela gospoda Junckerja in sedaj smo sprejeli latvijskega predsednika vlade, ki je bil tudi naš kolega in on je 12. predsednik vlade, s katerim se pogovarjamo o prihodnosti Evrope. 14 dni pred tako pomembnimi evropskimi volitvami. Mislim, da zdaj ni čas, da si trkamo po ramih in se se... Uh, eh, hvalimo same sebe in samo izpostavimo eh, tiste pozitivne rezultate. Ne, moramo pogledati v prihodnost, <clears throat> pogledati, kateri so izzivi, ki so pred nami in pogledati tudi, če se nismo naredili oziroma kaj smo naredili narobe, zato da bomo razumeli, da na tak način, da moramo delovati na tak način, da se bomo lahko ustrezno odzvali na populistična gibanja, ki ima načrt, da Eh, razdrobi evropsko skupnost. Gospod Kariš, govorili ste o mitu, o ezopu. Govorili ste torej o tem mitu in o tem, da je treba držati skupaj in ne pustiti, da nas razdvojijo. Ampak V Evropski uniji moramo sedaj pogledati po teh krizah, po Lehman Brothers in po drugih krizah. Se je neenakost v družbi in med regijami povečala. In v Evropi je prišlo do nazadovanja pri vladavini prava, pri svobodi in Evropski parlament in komisija sta tudi nagovorili, Um, vlade Poljske in Mačarske, a v svetu pa se nič ne zgodi, kljub kršitvi demokracije. Potem smo slišali predlog v zvezi z uh, spremembami pravil za politični, politični azil. Svet ne stori nič. Torej, komisija, Evropska centralna banka in Evropski parlament želijo tudi izvesti bančno unijo in jo zaključiti s tretjim stebrom. Tu gre za evropski sistem tudi za uh, varovanje vlog. V svetu se nič ne zgodi. In naprimer vlade, kot so nemška vlada ali nizozemska vlada, so tukaj celo ležile veto. Torej, če res želimo, da Evropa napreduje, če želimo, da bo Evropa močnejša, da bo tudi politična enotnost večja, če želimo večjo preglednost, če želimo podpreti socialno kohezijo, če želimo narediti več za to, da se bomo tudi borili proti podnebnim spremembam, tako kot je včeraj to zahtevala 16-letna Greta Thunberg. Potem moramo nehati, gospod Weber, v Evropski uniji biti skupina držav, na to pa Nemci sklenijo, kaj se bo zgodilo. To se mora spremeniti. In tu bi rad še nekaj dodal. Strinjam se s tem, kar je povedal predsednik Juncker. Namreč, če želimo doseči cilje, ki smo si jih zadali, potrebujemo tudi močnejši proračun z več denarja za skupno blagajno. Zelo pomembno je, da ne pride do zmanjšanja zneskov. Potrebujemo več denarja za socialno kohezijo, ne manj. Potrebujemo več denarja za skupno kmetijsko politiko in ne manj. Potrebujemo več denarja za mlade, za Erasmus, za zaposlovanje, za raziskave, za inovacije. In moje vprašanje za vas, gospod Karinč, vi zastopate svet, ampak ste tudi nekdanji evropski poslanec. Zakaj pravzaprav niste podprli predlogov Montive komisije? Kako lahko? napredujemo z politično enotnostjo Evrope, z gospodarsko integracijo, z eh, monetarno unijo, kako lahko to deluje, če ne upoštevamo tudi socialnega vidika? Gospe in gospodje, v Göteborgu smo sprejeli socialno agendo, ampak to je tudi neka nalepka brez vsebine. In večja kot je neenakost, bolj bo cvetel pop desni skrajni populizem, ki želi uničiti Evropo in demokracijo. Pred 80 leti je bilo tako, da so politični predniki Lepena, Salvinja in Orbana, gospod Weber, res ni dobro, da eh, ga še vedno trpite v ELS. Torej, njihovi predniki so vodili do fašizma in nacizma in do grozovite vojne. Če res želimo ščititi demokracijo in obraniti, potem moramo na naslednjih evropskih volitvah imeti močno večino v Evropskem parlamentu za tiste, ki pravijo, potrebujemo bolj enotno, bolj demokratično in bolj socialno Evropo, ki bo zmanjšalo neenakosti in jih ne krepilo. Hvala. No, Hvala lepa za skupino zeleni, gospod Lambert. Spoštovani gospod eh, premije, ta parlament zelo dobro poznate. In nisva se vedno strinjala glede gospodarskih zadev, ampak vedno je name moč vaše zaveze naredila velik vtis. In dejansko ste tipični predstavnik za balske države, kar zadeva te zaveze. Tri balske države in države Beneluxa bi morale tesneje sodelovati, po mojem mnenju. Kaj te, če te države lahko najdejo dogovor med seboj, mislim, da lahko zgradita, zgradijo mostove in moč unije bo še močnejša, kot je trenutno eh, v povezavi med Francijo in Nemčijo. Všeč mi je bil vaš govor. Želim vas spomniti, da je Evropska unija mirovni proces. Reševanje razlik se dogaja preko dialoga. To je današnja utemeljitev za evropski projekt. Všeč mi je metafora, ki ste jo podali glede svežnja. Jaz sam prihajam iz manjše države. In všeč mi je, kaj ste povedali glede enotnega trga. Prostotrgovinski sporazumi so pomembni. Ampak to so zelo specifični sporazumi, saj jih urejajo demokratične institucije, Evropski parlament, Evropski svet in tega druge na svetu ne najdemo v drugih prostotrgovinskih sporazumih. Všeč mi je tudi to, da ste bili odkriti glede pranja denarja. Menim, da ste našli pravo formulacijo. Všeč mi je bilo to slišati in vem, da ste zelo zavezani k reševanju tega problema. Se pa tudi ne strinjam nujno s nekaterimi stališči latvijske vlade. Najprej, evropski projekt mora biti vodilni vodilo pri preoblikovanju in preobrazbi družbe. Če bomo upoštevali meje, ki nam jih postavlja narava, bomo lahko uspešni. Gre tudi za voditeljstvo. Če evropejci ne bomo vodilni pri, tej, pri tem prehodu, bomo zaostali. Naše rešitve moramo zagotavljati preostalemu svetu. Omenili ste tudi kmetijstvo. Skupna kmetijska politika uporablja res največji proračun. Vsak cent moramo porabiti za to, da prispevamo k preoblikovanju našega kmetijskega modela, tako da bomo znižali emisije CO2, ponovno spostavili biotsko raz, raznovrstnost. SKP zdaj promovira model, ki ne podpira teh ciljev in vaša vlada to podpiram. Vaša država želi svoj dober delež SKP-ja in zato menim, da bi se morali bolj boriti za zeleno skupno kmetijsko politiko, ne toliko za industrijsko kmetovanje. In še državljanstvo. Omenili ste evropske vrednote in če beremo drugi člen, je prva vrednota, ki je tam omenjena človeško dostojanstvo človeškega dostojanstva ne moremo razdeliti. In to je pravica za vse. Latvija je v Evropski uniji prispevala k Evropski uniji državljane, ki so po svojem izo, izvoru tudi iz Rusije. Menimo, da je Latvija kot članica Evropske unije dovolj močna in da ne sme pustiti, da je kakšnih deset odstotkov njenih prebivalstvov brez državljanstva. Boriti se moramo tudi in prizadevati si moramo tudi za pravice manjšin, ne glede na njihove usmerjenosti, verske ali spolne. Danes ste se uspeli izogniti toksičnim stališčim glede azila in cenim to. Ampak nedavno je vaša vlada bila proti zavezujočim schemam premeščanja beguncev, kar, Evrop, kar bi bilo v duhu evropske solidarnosti. Nacionalni populisti zaenkrat pravijo, da gre tu samo za smernice, kako to urejati. Ampak vi veste, da to ni pravno zavezujoče. Gre za deljenje odgovornosti, za nerazlikovanje, za človekove pravice. Samo skupni pristop nam bo omogočil, da se soočimo s tem izzivom. In podpis Latvije bi moral biti na dokumentu Evropski kompakt. To je zadnja razprava o prihodnosti Evrope v okviru tega mandata Evropskega parlamenta. Vendar pa moramo si še naprej prizadevati za graditev transnacionalne demokracije. Lahko računate na nas, da bomo človeško dostojanstvo postavili v ospredje, ne le gospodarstvo. Želimo si bolj trajnostne, bolj demokratične Evrope. To si želijo naši državljani. To je v interesu vseh nas. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine EFDD, kolega Coburn. Oh, Hvala, predsednik. Predsednik vlade Karinš, prijatelj in kolega gospod Juncker, kolegice in kolegi. Želim vam vsem veselo in srečno veliko noč. Včeraj smo veliko govorili o strukturi katedrale Notre Dame, o požaru in bili smo zelo enotni. To je pokazalo, kako enotni smo lahko. Takšna enotnost na podlagi filozofske in verske zgodovine, ki izhaja iz rimskega, grškega prava in tudi iz britanske demokracije, nam je to pomagalo pri pripravi Lizbonske pogodbe. Evropska unija s svojim projektom agresivnega sekularizma ne predstavlja zavrnitev naše dediščine in kulture, kar je osnova za našo kulturno šibkost. In zato veliko ljudi po Evropski uniji zavrača Evropsko unijo. Evropski projekt je nekaj zastrašujočega, verskega, nekaj, kar so iznašli naši predniki. Predsednik vlade Karinš je rekel, da ima tudi Rusija svoje prste vmes pri Brexitu, ampak oprostite, menim, da smo Britanci čisto dovolj sposobni, da se sami odločimo zase. Ne želimo si birokratskega avtoritarizma in evropske birokracije. In ta Evropski parlament je neke vrste vnuh, želi, da ga vodijo nacionalni parlamenti. Ampak sam establishment je zdaj infiltriran z predstavniki strank, ki preprečujejo Brexit. pravijo, da bi pravila STO-ja lahko bila celo boljša, ampak če bi bilo to res, bi zapustili EU že zdavna in se obrnili proti STO. Veliko nesmislov smo slišali, tako imenovani backstop, irski varovalni mehanizem. Vse to pomaga pri nadaljevanju evropskega kulta. Če Evropska unija in zavezniki EU v Britaniji potrdijo, da